Uh, spoštovani podpredsednik evropskega parlamenta poslanke poslanci delegati in poslanci nacionalnih eh, parlamentov gospe in gospodje veseli me da vas kot eh, predsednik eh, odbora za pravne zadeve lahko pozdravim na tem forumu za civilno pravo in pravosodje dva tisoč petnajst forum organiziramo z našim oddelkom za politiko C in generalnim direktoratom za nacionalne parlamente in sicer vsaki leti. Na tem forumu se zberejo predstavniki nacionalnih parlamentov, poslanci Evropskega parlamenta in predstavniki akademskih krogov in na forumu izmenjujemo mnenja, ko gre za sodelovanje na področju civilnega prava in pravosodja v Evropski uniji. Danes je prisotnih 13 nacionalnih parlamentov in želel bi vam čestitati, da ste prišli sem z zanimanjem za to pomembno področje prave. Zaradi evropskega integriranja vse več evropejcev je vključenih v čezmene dejavnosti ali tako, da živijo v drugi državi članici, da se poročijo z zakoncem iz druge države članice ali pa da enostavno potujejo v neko drugo državo članico EU. To seveda ima posledice na področju kazenskega prava zaradi te mobilnosti. Vendar pogosto pozabljamo, da bodo državljani bistveno bolj pogosto prišli v stik s civilno-pravnim sistemom neke druge države, kakor s kazensko-pravnim sistemom neke druge države. Veliko eh, evropskih državljanov se nikoli ne znajde na sodiščih državljani, ki se poročajo, dedujejo ali enostavno delajo v čezmejnih dejavnostih, morajo poznati pravila civilnega prava druge države članice. Evropska unija nasploh, zlasti pa Evropski parlament, poskušata se soočiti s tem izzivom in sicer s tem, da zagotavljamo, da obstaja ustrezni pravni okvir za urejanje Eh, razlik med različnimi pravnimi sistemi v čezmejnih eh, situacijah. V zadnjem času smo v tem okviru sprejeli novo Brusel 2 eh, uredbo, ki odpravlja eksekvaturo in ki omogoča neka druga uredba, da lahko državljani EU dedujejo in eh, so posestniki nepremičnin v drugi državi članici na bistveno bolj enostaven način. Vendar ne smemo živeti v iluziji, da je vse v redu. Veliko problemov še obstaja, ko gre za upravne postopke, za državljane, ki potujejo po Evropski uniji ali ko gre za razreševanje in to pravično razreševanje čezmenih družinskih sporov. Namen tega foruma je, da ugotovimo, kaj smo dosegli, kaj so še problemi in da razmislimo o tem, kako delati vnaprej. Vsem, ki ste tukaj, se želim zahvaliti za vašo prisotnost. Zahvaljujem pa se tudi za pozornost tistim, ki preko video um, prenosa sledijo našim dejavnostim. Hvala tudi vsem strokovnjakom, ki so prišli k nam in bodo sodelovali za svojimi predstavitvami. Sedaj pa dajem besedo gospodu Ramonu Luis Valkarselu, ki je podpredsednik Evropskega parlamenta zadolžen za sodelovanje z nacionalnimi parlamenti. Pozdravljam pa tudi gospoda Lvo, podpredsednico. Najlepša hvala, gospod Svoboda. Gospe in gospodje, dovolite, da Najprej povdarim, da mi je res v veliko veselje, da lahko sodelujem na začetku delovanja tega foruma za civilno pravo in pravosodje, ki naj bi olajšal življenje našim državljanom in to kot podpredsednik Evropskega parlamenta odgovoren za sodelovanje z nacionalnimi parlamenti. Kot je rekel gospod Svoboda, imamo 13 kolege iz 13 nacionalnih parlamentov, ki bodo sodelovali na tem forumu. Imamo tudi 36 eh, drugih predstavnikov iz nacionalnih parlamentov in iz 19 parlamentov iz Belgije, Avstrije, Hrvaške, Cipra, Finske, Nemčije, Grčije, Mačarske, Irske, Latvije, Luksemburga, Malte, Polske, Portugalske, Romunije, Slovaške, Slovenije, Španije in Švedske. Vsem se zahvaljujem za to, da ste prišli sem. Tudi osem predsednikov oziroma podpredsednikov nacionalnih odborov za pravne zadeve je tukaj. Zelo sem vesel, da lahko spregovorim vam, predstavnikom nacionalnih parlamentov, o temi, ki je v srčiki naših odnosov, kar zadeva vodenje in upravljanje Evropske unije. Mislim, da je smotrno, da se danes pogovarjamo o tej temi, kajti Evropska unija je prevzela pristojnosti na področju eh, pravosodnega sodelovanja v čezmejnih eh, primerjih, od eh, sprejetja amsterdamske pogodbe. Gre torej za deljeno pristojnost med Evropsko unijo in nacionalnimi eh, organi oziroma državami članicami. Zakon, zakonski akti v okviru Evropske unije na tem področju so že zelo številni. Vendar večina pristojnosti na tem področju še vedno ostaja na državah članicah. Kljub temu pa je treba gotoviti, da Evropska unija s harmonizacijo zakonodaje lahko doseže bistven napredek na tem področju. Doseči pa moramo neke vrste ravnotežje med evropsko ravnjo in nacionalno ravnjo, ko gre za sodno, pravosodno sodelovanje. Seveda pa to pomeni, da zaradi razvoja Evropske unije se, so se povečali eh, se je povečal obseg čezmenih odnosov. Zato je treba vzpostaviti neke vrste pravne mostove med različnimi sistemi. Govorim o tem, da je treba postaviti mostove namenoma, kajti eh, Treba je vedeti, da moramo upoštevati celo vrsto različnih eh, nacionalnih kulturnih razlik pri razvoju zakonodaje na tem področju v posameznih državah članicah. Letošnji forum se osredotoča na mednarodno zasebno pravo, torej MZP, in na mednarodno zasebno pravo, ki eh, v čezmenih dejavnostih. Mednarodno zasebno pravo ugotavlja, kateri so standardi, kateri so pravila, ki se uporabljajo v čezmenih dejavnostih. Gre za vse aspekte civilnega prava, za postopke, v, ki jih morajo uporabiti eh, fizične osebe in državljani Evropske unije v čezmenem sodelovanju. Seveda, to je tudi področje, ki ga ureja nacionalna zakonodaja posamezne države članice. Vsaka država članica ima svoja pravila za razreševanje sporov, naprimer, in zaradi teh razlik lahko pride do težav za državljane v praktičnem življenju. Dostikrat se zgodi, da morajo odvetniki in pravni zastopniki pomagati državljanom pri razreševanju težav zaradi različnih eh, pravosodnih pristojnosti v različnih državah članica in izogniti se moramo temu, kar imenujemo forum shopping, torej izbira najbolj ugodnega sodišča. Danes se bomo vprašali, kaj lahko Evropska unija naredi, da bi olajšali življenjem evropskim državljanom, če se soočijo z konflikti zaradi čezmejnih dejavnosti. Seveda je načelo subsidijarnosti tukaj načelo, ki ga je treba upoštevati kot vodilno. Subsidijarnost je koncept, ki ga sam zelo dobro poznam. Kot predsednik odbora regij v eh, sklicu 2012 do 2014 sem namreč eh, imel čast voditi inštitucijo, ki sama o sebi meni, da je varuhinja subsidijarnosti v Evropski uniji. V tem obdobju, ko sem bil predsednik eh, odbora regij, sem poskušal zagotoviti demokratični nadzor nad vso zakonodajo Evropske unije, da bi zagotovili, da Evropska unija ne bo šla predaleč, ko gre za njeno vlogo. Seveda, Evropska unija svojo zakonodajo lahko poveča učinkovitost eh, dela na tem področju, vendar subsidiarnost je neke vrste dvosmerni koncept, če smemo temu tako reči. Na nek način določa Eh, meje pristojnosti Evropske unije, na drugi strani pa seveda povdarja, da Evropska unija mora ukrepati, kadar lahko ustvari neko dodano vrednost v primerjavi z ukrepi na nacionalni ali regionalni ravni. Sedaj kot eh, podpredsednik Evropskega parlamenta vam lahko zagotovim, da bom nadaljeval z tem, delom in da bom temu konceptu posvečal tudi v prihodnosti veliko pozornosti. Gospe in gospodje, mislim, da mora vodenje in upravljanje inštitucij na evropski ravni voditi vse napore na tem področju in ta forum se mi zdi, da je dobra priložnost za uresničevanje teh naporov. Seveda pa sem prepričan, da je upravičeno ukrepanje Evropske unije na področju zasebnega civilnega prava, takrat, ko s tem lahko dosežemo bolj učinkovito in enostavnejše urejanje nekaterih zadev. Seveda pa to ravnotežje, ki sem ga prej eh, poudaril, tudi velja za to področje. Na področju družinskega prava so države članice prenesle manj pristojnosti oziroma suverenosti na Evropsko unijo kot na nekaterih drugih področjih. Svet se mora sedaj odločati soglasno na tem področju, potem, ko se je posvetoval posameznem zakonskem predlogu s parlamentom. Družinsko eh, pravo je neke vrste odraz določene družbe, stanja določene družbe. To pomeni, da nekatere sociološke prakse, metode držav članic moramo ohraniti v prihodnosti. Seveda pa pri krepitvi evropske zakonodaje moramo uporabljati, upoštevati nacionalno zakonodajo, prakso, kulturo, zgodovinski razvoj in tako naprej. In to je nekaj, kar moramo vedno upoštevati, kadar govorimo o harmonizaciji, ki jo poskušamo doseči v Evropski uniji. Seveda, eh, delikatnost tega ravnotežja je nekaj, kar izraža tudi pogodba in eh, sicer tako, da daje nacionalnim parlamentom možnost, da v šestih mesecih, ko eh, pride do zakonskega predloga, lahko eh, preprečijo sprejetje nekaterih eh, ukrepov na področju civilnega prava. Gre za člen 81. odstavek. Gre samo za to, da seveda na civilnem področju lahko izmenjamo svoje izkušnje, zlasti pa sodel moramo sodelovati, ko gre za čezmejni učinek. Kot sem rekel, gre za 81. člen pogodbe o delovanju Evropske unije, ki določa, da Evropski parlament in svet v okviru običajnega zakonodajnega postopka sprejemata ukrepe, naprimer na področju vzajemnega priznavanja sodnih in izvensodnih postopkov poravnave, potem čezmejnega prenosa in priznavanja eh, javnih listin, pravnih listin in eh, na področju kolizijskega prava sodelovanje na področju zbiranja dokazov, zagotavljanja eh, sodnega varstva ali na področju alternativnih, torej izvensodnih eh, metod razreševanja sporov. Ta seznam je torej kar obsežen. In ta forum, ki se bo ukvarjal z čezmejnimi dejavnostmi v Evropski uniji, je razdeljen na tri dele, tako kot eh, je člen 81 eh, PDEU razdeljen na tri dele. Rekli so mi, da moram malo bolj počasi govoriti. Hvala, gospod predsednik. Vsak zakonodajni akt, ki se pripravlja na ravni Evropske unije, je del nekega dosjeja, ki, je, ki ga mora prevzeti v obravnavo nacionalni parlament držav članic, to je člen 12 pogodbe o delovanju Evropske unije. Verjetno nekateri veste, da nacionalni parlamenti potem lahko izrazijo svoje nestrinjanje v zvezi z nekaterimi eh, zakonskimi predlogi, zlasti ko gre za družinsko pravo, za eh, združevanje družin in tako naprej kot sem rekel, takšne odločitve lahko sprejmemo na podlagi običajnega, rednega eh, parlamentarnega zakonodajnega postopka, samo če noben parlament držav članic eh, ne nasprotuje temu. Zlasti je to pomembno, glede na to, da bo država članica potem tako sprejeto zakonodajo morala strogo izvajati v praksi. institucije, ki morajo razreševati sodne spore v čezmenih zadevah, so seved, se seveda nahajajo v državah članicah. Zato je pomembno, da tudi poslanci nacionalnih parlamentov se vključijo v postopek sprejemanja takšne zakonodaje. In zaradi tega Med drugim smo se odločili za organizacijo tega foruma za civilno pravo in pravosodje s sodelovanjem nacionalnih parlamentov. V, na tem forumu bomo slišali strokovnjake, ki delajo v praksi, ki delajo v akademskih inštitucijah, ki so ugotovili, da obstajajo še vedno nekatere vrzeli in težave, zlasti v praksi, In zdi se nam, da v takšni razpravi med nacionalnimi parlamenti in Evropskim parlamentom lahko skupno iščemo boljše rešitve. Torej, gospod predsednik, gospe in gospodje, to je cilj, zaradi katerega smo se danes zbrali. In mislim, da vam lahko že čestitam sedaj, ker uspehu tega foruma, kajti že vaša prisotnost eh, je jamstvo za uspeh. Opravičujem se tolmačem zato, da sem morda na začetku nekoliko prehitro bral svoj prispevek. Hvala. You, vice... Najlepša hvala, podpredsednik, za vaše besede. Sedaj pa pozdravljam gospo Inese Libina Egnere, podpredsednico Latvijskega parlamenta in podpredsednico odbora za pravne zadeve v Latvijskem parlamentu. Hvala. Poslanke, poslanci, akademiki, kolegice in kolegi, veliko čast mi je, da lahko danes vam spregovorim in da vam predstavim program latvijskega predsedstva na področju civilnega prava. Prvo, to je prvo predsedstvo, ki je začelo uh, delovati kot predsedstvo sveta po novem sklicu Evropskega parlamenta. Zaradi tega se soočamo za celo vrsto izzivov, ko gre za novi zakonodajni cikl. Vse več prostega pretoka ljudi in kapitala v Evropski uniji pomeni vse večje, večje število čezmenih civilnopravnih eh, primerov. Zaradi tega je treba eh, izboljševati nenehno mednarodno, zlasti gospodarsko pravo v Evropski uniji. To področje evropskega prava je seveda posledica gospodarske rasti in krepitve mednarodnih trgov. Latvijsko predsedstvo je zato definiralo pospeševanje rasti v Evropi kot eno svojih prednostnih nalog. Gre za razvijanje koncepta Eh, pravice eh, in rasti. V povezavi s to prednostno nalogo je latvijsko predsedstvo že začelo delati na celi vrsti zanimivih zakonodajnih aktov na področju civilnega in gospodarskega prava. Naj vam povem, zakaj predvsem gre. Predsedstvo je uredbo o javnih listinah postavilo na vrh svojega programa. Evropski zakonodajalec mora narediti vse, da odpravimo nepotrebno birokracijo in poenostavimo gibanje državljanov v EU. Poenostavljen režim kroženja javnih listin je pomemben korak v doseganju tega cilja. Razprave o uredbi o javnih listinah v svetu so se izkazale kot precej zapletene. Do konca, konec leta 2014 so se ministri za pravosodje odločili, da bomo nadaljevali delo previdno. Torej, da se uredba ukvarja samo z eh, listinami o, o, o zasebnem stanju državljanov. Istočasno bomo na ta način olajšali življenje državljanom Evropske unije. Pomeni, da smo nekoliko eh, zmanjšali področje uporabe te uredbe. Naslednje vprašanje je vprašanje zunanje pristojnosti zlasti zaradi mnenja Evropskega sodišča 1 skozi 13. Pet delovnih skupin je, se je že sestalo v času latvijskega predsedstva in nekaj napredka smo že dosegli. Naš namen je doseči delni dogovor o tem besedilu do uh, srečanja ministrov uh, za pravosodje 13. marca. Poleg tega sem prepričana, da bomo dosegli sporazum o tem v svetu do junija in na ta način se bomo lahko potem začeli pogajati z parlamentom. Naslednja prednostna naloga latvijskega predsedstva je pregled uredbe o vzpostavitvi evropskega postopka o eh, sporih majhne vrednosti. Na tem področju moramo zagotoviti, da bo reševanje sporov bistveno enostavnejše. Treba je upoštevati tudi tehnološki napredek v pravosodnih sistemih držav članic. Konec leta 2014 smo zaključili ta dosje v svetu, sedaj smo pripravljeni začeti s pogajanji z Evropskim parlamentom in upam, da bomo dosegli dogovor do konca tega sklica Evropskega parlamenta. Želimo izboljšati tudi uredbo uh, o insolventnosti. O tem bodo razpravljali ministri na svojem sestanku 15. marca. Zlasti bomo poenostavili čezmejne uh, postopke Eh, stečajev in reševanja nesolventnosti gospodarskih družb. Na ta način bomo hitreje lahko odpravili še nekatere preostale posledice gospodarske eh, krize. Ta uredba je odličen primer zelo dobrega medinstitucionalnega sodelovanja. Hitro moramo najti namreč rešitve za uh, pospeševanje gospodarske rasti v Evropi. Evropska unija razpravlja o možnosti za vzpostavitev skupnega prodajnega prava v Evropski uniji. Zaenkrat nam to še ni uspelo. Potem, ko je komisija omaknila predlog za evropsko prodajno eh, pravo, bo v letošnjem letu pripravila nov zakonski predlog. Latvijsko predsedstvo je organiziralo izmenjavo mnen, ob robu eh, sestanka ministrov za pravosodje 30. januarja v Rigi. Sedaj je moč že videti o rise, o novi zakonodaji, zlasti na področju elektronske prodaje in nakupov. Kar zadeva to področje, naj poudarim naslednje. Pravni okvir mora upoštevati potrebe eh, državljanov in gospodarskih družb, ki se znajdejo v čezmejnem okviru. Na ta način bomo prispevali k rasti in konkurenčnosti Evrope. Sedaj naj se dotaknem tudi družinskega prava. To je seveda del našega koncepta pravosodja za rast. O tem bo danes popovdne tudi govora na forumu. Latijsko predsedstvo si prizadeva doseči morebitni hitri dogovor v zvezi z pristopom osmih tretjih držav Haški konvenciji o zaščiti otrok. To je tema, o kateri trenutno razpravlja svet. Vendar nova pogajanja, ko gre za čezmejne odgovor, starševske odgovornosti in razreševanje premičninskih zadev med zakoncema. Tu na tem področju sedaj eh, komisija razmišlja o novem predlogu. Kar zadeva gospodarsko pravo, pravo gospodarskih družb. Govorimo o eh, direktivi eh, v zvezi z deleži v gospodarskih podjetjih in še v nekaterih zadevah. No, za konec naj povem, mednarodno zasebno pravo je zelo pomembno za vsakega državljana v Evropski uniji, kaj ti nenehno vpliva na njegovo oziroma njeno vsakodnevno dejavnost. Zato moramo na evropski ravni zagotoviti lažje delovanje tako gospodarskih družb kot tudi državljanov. Moramo zaščititi njihove pravice, olajšati. Eh, potovanje ljudi mm, iz ene v drugo državo in zlasti moramo olajšati družinsko življenje vsem, ki se znajdejo v čezmejnih okvirih. Najlepša hvala za vašo pozornost in upam, da bo današnji forum majhen korak eh, naprej k doseganju vseh ciljev, ki sem jih na hitro omenila. Eh, Najlepša hvala za te prijazne besede sedaj pa lahko kar takoj preidemo k prvemu delu naše delavnice z naslovom Manj birokracije za mobilne državljane. Rad bi eh, prosil eh, profesorja Jan von Hajna z Univerze v Freiburgu, da naredi uvod v to delavnico. Približno deset minut imate na voljo. Beseda je vaša. Dear chairman, Mr. Vice President. Najlepša hvala, spoštovani predsednik, gospod eh, podpredsednik, spoštovane poslanke in eh, poslanci. Rad bi se vam zahvalil za to, da ste me povabili na to delavnico, eh, ki poteka na zelo pomembno temo. Rad bi vam predstavil študijo, ki sem jo predstavil skupaj z Gizelo Rül z Univerze v Jeni, ki se opravičuje, da danes eh, ni mogla priti v Brusel, kajti trenutno je gostujoča profesorica v Sidneju v Avstraliji, tako da boste eh, morali potrpeti z mano. Ampak eh, najprej idem na svojo predstavitev. V 20. stoletju Eh, je bila večina določil mednarodnega zasebnega prava v eh, nacionalnem pravu. Šele kasneje se, so se razvile pristojnosti na področju mednarodnega eh, zasebnega prava in to je vodilo v posledice, ki so bile ravno kar opisane. Vendar pa eh, to povzroča tudi določene probleme mednarodno zasebno pravo trenutno eh, ni določeno v enem samem instrumentu, ampak eh, je razpršeno eh, med različnimi instrumenti različne pravne narave. Pri tem pomembno vlogo igrajo uredbe Evropske unije. Trenutno je teh uredb 15, torej to je precej visoka številka in kakovost teh uredb naj bi bila v splošnem dobra. Vendar pa eh, so pravila razpršena med različnimi instrumenti in to je razlog za zaskrbljenost. Prvič, trenutne uredbe eh, ne predstavljajo skupnega okvira pravil na področju mednarodnega zasebnega prava recimo eh, pravo, ki velja za gospodarske družbe, je še zmeraj v pristojnosti eh, nacionalnih eh, sistemov. Veliko pomembnih točk ni vključenih, recimo avtorske pravice ali pa določanje sodne pristojnosti. Pri tem eh, se uporabljajo torej nacionalna pravila. Drugoč, eh, zasebno, eh, mednarodno zasebno pravo ni vezano na temeljna določila, ki bi veljala zgolj za posamezna področja. Gre bolj za splošen pristop, ki vsebuje pravna načela in določa pravo, ki se nanaša na številna pravna vprašanja zato se pojavljajo zelo eh, velike težave. Recimo kot vprašanje eh, dvojnega državljanstva. To vprašanje ni pokrito z uredbami kot eh, takšnimi in zaradi tega nastajajo vrzeli, ki se zapolnjujejo z nacionalnim pravom. Potem druga vrzel izhaja iz izvajanja mednarodnih konvencij. Naslednja pomankljivost evropskega mednarodnega zasebnega prava pa je, da je tudi veliko odvečnih eh, določil. Recimo eh, javne politike, eh, državno pravo oziroma pravo, ki se nanaša na pravne sisteme različnih držav članic. Naj tukaj specifično omenim anglosaško pravo. Seveda gre tukaj za različna pravila in zaradi reševanja podobnih problemov znova in znova prihaja do odvečnih pravil. Včasih se ta pravila nedosledno uporabljajo, recimo pravilo o izbiri uporabe eh, pravnega sistema. Obstajajo razlike pri uporabi mednarodnega zasebnega prava, kot sem pravkar dejal. Zradi tega poteka tudi živahna razprava o vzpostavitvi Evropskega zakonika na področju mednarodnega zasebnega prava. Leta 2010 je Evropski parlament izrazil upanje, da bo e, končni cilj Evropskega zakonodajnega sistema vzpostavitev e, Evropskega zakonika za mednarodno zasebno pravo. Marca 2014 je Evropska komisija v agendi za pravosodje za obdobje do leta 2020 dejala, da mora Evropska unija preveriti, ali bi bilo smiselno vzpostaviti Evropski zakonik za mednarodno zasebno pravo, predvsem, ko gre za reševanje sporov. Načeloma kodeks eh, pomeni obsežno zajetje različnih pravil v enem samem dokumentu seveda eh, lahko eh, to kodificiranje poteka na različne načine. Lahko bi določili uporabno pravo, mednarodne eh, civilne postopke eh, ali pa uporabo oziroma prosto izbiro pravnega sistema. Če bi v Evropski uniji imeli eh, kodeks, eh, pa eh, bi morala biti uporaba enotna. No, naj si najprej ogledamo, naj vam najprej predstavim prednosti eh, Evropskega zakonika. Eh, prva prednost bi bila prepoznavnost. Evropski eh, zakonik bi bil prepoznaven tudi v tretjih državah članicah. Prišlo bi do vzpostavitve doslednosti med eh, evropskim eh, zasebnim pravom in pa mednarodnim zasebnim pravom tretjih držav. Tako bi bilo sprejemanje odločitev lažje. Drugič, enoten zakonik bi olajšal izvajanje mednarodnega zasebnega prava, s tem bi bilo to pravo bolj dostopno. In tretjič, evropski zakonik bi predstavljal odlično priložnost za zapolnitev vrzeli, ki trenutno obstajajo na tem področju. Ta zakonik seveda ne bi mogel zajeti vseh eh, področji, kajti težko bi bilo doseči soglasje glede nekaterih eh, politično občutljivih tem, recimo, ko gre za kršitev eh, zasebnih pravic ali pa ko gre za prekinitev delovne pogodbe. Kljub temu pa številne države članice že sodelujejo pri različnih mednarodnih konvencijah in Evropska unija ne more prekiniti tega sodelovanja ovire, ki bi se eh, pojavile, pa, oziroma največja prednost pa bi bila, da bi se lahko izognili eh, problematičnim primerom, kot recimo ANUA in podobno. Izvajanje zakonik, zakonika bi moralo omogočiti eh, različne pristope v posameznih pravnih sistemih. Kljub temu pa bi se ta zakonik seveda soočil tudi za številnimi ovirami. No, trenutno nimamo uh, skupne enotne pristojnosti za mednarodno zakonsko pravo, uh, za mednarodno zasebno pravo na ravni uh, Evropske unije. Ravno kar smo slišali. Uh, oris eh, razlik eh, med eh, mednarodnim zasebnim pravom in pa med določili družinskega prava. Zaradi tega bi šlo tukaj za določeno nasprotovanje med tem zakonikom in postopki, ki so bili že sprejeti, recimo za družinsko pravo. Kodifikacija splošnih načel, načel eh, mednarodnega zasebnega prava, ki bi pokrivala vsa področja, bi eh, povzročila tehnične probleme. Še prav posebej zaradi specifičnega eh, položaja Danske, Združenega kraljestva mm, ali pa Irske. Uredba Rim 2 prav tako eh, predstavlja izziv, kajti to ni eh, standardna uredba, ampak predstavlja eh, le okrepljeno sodelovanje. Pri tej uredbi sodelujejo le določene države članice. Ne vem, ali bi bile tiste, ki se te uredbi niso pridružile navdušene nad postavitvijo Evropskega zakonika. Poleg tega pa je tudi nekaj praktičnih ovir namreč pomankljive izkušnje, ta pravila bi bila nova. Čeprav bi obsežen zakonik eh, rešil določene probleme na področju mednarodnega zasebnega prava, kar zadeva prepoznavnost, dostopnost in pa doslednost, se moramo zavedati, da bi bilo veliko institucionalnih in pa tehničnih ovir, eh, ki bi onemogočile eh, izvajanje evropskega zakonika. Zaradi tega ta načrt najbrž eh, ni realističen. Druga možnost je kodifikacija na posameznih področjih, kot recimo na, podro, na področju gospodarskega prava, družinskega prava in tako naprej. Na ta način bi se lahko Združeno kraljestvo in Irska še naprej odločali, ali želita uh, sprejeti določene uredbe ali ne. Poleg tega uh, bi uh, takšni predlogi naleteli tudi na manj političnega nasprotovanja kot obsežen zakonik te eh, sektorske uredbe eh, bi se osredotočale na evropsko eh, zasebno eh, pravo in eh, težko bi bilo določiti eh, temeljna določila. Vsi trenutni predlogi imajo tako prednosti, kakor tudi slabosti. Zaradi tega predlagamo eh, postopno uvajanje kodifikacije in sicer eh, načelo treh stebrov, ki bo postopoma vzpostavilo eh, bolj obsežen okvir, ki bi lahko vodil vzpostavitev Evropskega zakonika. Prvi stebr bi vključeval ukrepe, ki se nanašajo na zapolnitev vrzeli v trenutnem akiju. Te sem že omenil potrebujemo enotna pravila za določitev in pa izvajanje eh, mednarodnega prava. Drugi stebr bi predstavljala določila, ki bi eh, pomagala utrditi aki Evropske unije. To pomeni, da bi povezali obstoječe instrumo, instrumente in na ta način izboljšali doslednost in pa eh, dosledno izvajanje. In Tretji stebr vključuje številne ukrepe, ki naj bi izboljšali eh, institucionalni okvir. Tukaj govorim recimo o vzpostavitvi skupine, eh, se opravičujem, profesor, ampak ali bi lahko prosim zaključili? Ja, pri koncu sem, to je zadnja stran. Eh, torej gre za ukrepe, ki bi nadzorovali izvajanje evropskega zasebnega prava. Poleg tega pa bi morali ustanoviti zbornice eh, za nadzor nad izvajanjem eh, tega prava tako eh, na nacionalnih sodiščih, kakor tudi na Evropskem sodišču. Poleg tega pa bi morali olajšati dostop za pravne zastopnike in omogočiti bi morali bolje, boljše sodelovanje med sodišči držav članic, izboljšati pa bi morali tudi izobraževanje sodnikov na področju evropskega zasebnega prava. V naši študiji eh, pa predlagamo eh, tudi, da bi eh, določene ukrepe v tem trenutku preložili in da bi se osredotočili na ta pristop trih stebrov, ki sem ga ravno kar predstavil. To bi bila dobra usmeritev na poti k obsežnemu evropskemu zakoniku. Najlepša hvala za vašo pozornost. Hvala lepa, gospod profesor, če tudi ste bili nekoliko predolgi, je bila ta predstavitev izjemno zanimiva. Sedaj pa kar takoj predajam besedo našim naslednjim gostom. Pozdravljam profesora Pierra Kaleja z Univerze v Parizu, Univerze Paris Sud in Michaela Clancyja, odvetnika Škotskega odvetniškega združenja iz Združenega kraljestva. Ne vem, kdo bo začel. Profesor Kaleja. Euh, Najlepša hvala, gospa predsedojoča. Veliko čast mi je, da sem lahko danes tukaj z vami in sam bom spregovoril uh, o uredbi za poenostavitev uh, legalizacije uradnih uh, listin. Tukaj gre za ukinitev potrebe po legalizaciji in za uvedbo. Uh, enotnega uh, formularja. Najprej ukinitev potrebe po legalizaciji. Najprej moramo uh, razmisliti o tem, kaj sploh je legalizacija. Legalizacija je formalnost, ki omogoči priznanje uradnega dokumenta v drugi državi članici. Recimo tukaj gre za izpisek iz eh, matične knjige ali kaj podobnega. Eh, tukaj gre za celo verigo postopkov eh, v okviru legalizacije in ti, ta postopek je izjemno eh, dolg. Vse države članice pa so podpisale Haško konvencijo, ki nadomešča ta postopek z enostavnejšim postopkom, postopkom apostile. Eh, stroški eh, so lahko različni eh, v različnih državah članicah, znašajo lahko do 50 evrov na dokument, torej stroški se v posameznih državah članicah razlikujejo. Predlog te uredbe je torej, da bi ukinili potrebo po legalizaciji in da bi dokumente opremili z žigom apostile. In eh, ta postopek je že v veljavi v državah eh, članicah, ko gre za eh, sodbe in pa zakonske akte. Tukaj govorim predvsem o uredbi Brusel 2. Ukinitev potrebe po legalizaciji pa eh, pomeni eh, tudi uskladitev eh, pravil Evropske unije z mednarodnimi določili. Tukaj govorim o uskladitvi z mednarodno komisijo, ki za določene zakonske akte že predvideva ukinitev potrebe po legalizaciji. Evropsko pravo je oziroma evropsko pravo zgolj delno pokriva to področje, imamo pa tudi številne mednarodne konvencije, ki so jih podpisale države članice Evropske unije. Tako da je zakonodaja na tem področju predvsej razdrobljena. Če mora državljan Evropske unije uložiti uradni dokument v drugi državi članici, mora najprej preveriti, ali obstaja besedilo na temo legalizacije tega dokumenta, recimo rojstnega lista, in eh, kakšen je postopek za predložitev tega dokumenta. Recimo, če je rojstni list izdan v Franciji eh, ali pa v Italiji, eh, na Irskem ali pa v Grčiji. Torej, če je ta rojstni list izdan v teh treh državah, se ga v Franciji avtomatično prizna. V rojstni list izdan v drugih državih članicah pa ni eh, avtomatično priznan. Torej potrebujemo enotna pravila v vseh državah članicah eh, Evropske unije. To uh, pomeni velik korak naprej, kajti na ta način bi predvsej poenostavili življenja naših državljanov, ki morajo v katerikoli drugi državi članici predložiti uradne dokumente. Na ta način. Uh, bi poskrbeli oziroma se poskrbi tudi za znižanje stroškov, čeprav so seveda tudi eh, z apostilo povezani določeni stroški. Tveganje, ki se pojavlja eh, zaradi ukinitve eh, potrebe po legalizaciji, eh, pa je predvsem, eh, pojava, eh, predvsem pojav eh, neautentičnih oziroma ponarejenih dokumentov. Kot sem že dejal, pa je deloma ukinitev potrebe po legalizaciji med državami članicami Evropske unije že v veljavi. Poleg tega lahko lahko izrazim tudi dvom eh, glede možnosti apostile, da zares zagotovi eh, boj proti ponarejanju listin. Namreč eh, sodišča oziroma organi držav članic lahko preverijo verodostojnost apostile, ampak Nažalost eh, je običajno v državah članicah zaposlenih eh, premalo eh, pravnih delavcev, ki bi lahko verodostojnost apostile tudi dejansko preverili. V Evropski uniji kroži določeno število ponarejenih dokumentov. Če bi želeli vzpostaviti učinkovitejši nadzor, pa bi potrebovali nadzorne postopke, ki bi seveda povzročili tudi dodatne stroške lahko bi vzpostavili eh, centralni eh, mehanizem, eh, ki bi omogočil, eh, da eh, nacionalni organi na enostavnejši način preverijo verodostojnost eh, apostile. In eh, takšen osrednji organ eh, bi bil najbrž precej učinkovitejši. Ta eh, predlog uredbe eh, pa ima tudi pomankljivosti. Najprej, ko gre za obseg uporabe eh, te uredbe. Eh, navedeni so namreč dokumenti, za kateri naj bi se ta postopek uporabljal, ampak določeni dokumenti manjkajo. Torej mislim, da bi bilo najbolje zapisati, da to velja za vse uradne dokumente, eh, sodbe, za izpiske iz registrov in tako naprej. Kaj ti, če posamezni dokument eh, ni vključen na ta seznam, eh, potem tudi eh, ni upravičen do uporabe apostile. Če bo ostal obseg uredbe takšen, kot je, potem bo recimo za pravo na področju dedovanja ehm, določalo oziroma veljalo za vse listine z tega področja. Torej, te listine ne bodo mogle biti vključene v postopek apostile. Eh, drugo eh, tveganje oziroma druga pomankljivost eh, pa je določeno nasprotovanje z drugimi evropskimi pravili, recimo na področju avtentičnosti dokumentov. Eh, namreč eh, te, ta določila omogočajo državam članicam, eh, da preverijo avtentičnost listine. In vsa ta pravila bi morala biti usklajena tudi z pravili, ki veljajo za ukinitev potrebe po legalizaciji. V nasprotnem primeru bo prišlo do določenih razhajanj sedaj pa še nekaj o formularju. Eh, namreč eh, predlog uredbe pravi tudi, da naj bi imeli mednarodni obrazec. In ta mednarodni obrazec eh, naj bi nadomestil eh, javne dokumente, ki obstajajo v posameznih državah članicah. Mednarodni obrazec naj bi bil izdan eh, na prošnjo državljanov to ni popolna novost, eh, namreč eh, v okviru uredbe o dedovanju že imamo mednarodni obrazec, ki sledi eh, podobni logiki. Gre za evropski dokument, ki je nadomestil nacionalne dokumente in ki je izdan, če evropski državljani to želijo temeljno načelo tega mednarodnega obrazca oziroma temeljni cilj tega mednarodnega obrazca je, eh, da bi ukinil potrebo po eh, uradnem prevajanju obrazcev. Namreč eh, organi držav članic bi lahko imeli težave z razumevanjem posameznih eh, elementov na obrazcu, eh, ki predstavljajo neznanko v pravnem sistemu eh, države, kjer je ta obrazec predložen. Zaradi tega mora biti uporaba tega mednarodnega obrazca prostovoljna še naprej moramo omogočiti pretok eh, nacionalnih obrazcev, kajti ti nacionalni obrazci izhajajo iz različnih eh, pravnih sistemov držav članic. Ta mednarodni obrazec je eh, lahko koristen v eh, primerih, ki eh, ugotavljajo eh, oziroma prikazujejo določeno dejstvo. Recimo, ko gre za izpisek iz rojstne matične eh, knjige ali pa za izpisek iz knjige umrli. Ta obrazec mora biti standardiziran mislim, da načrt eh, za uvedbo tega eh, mednarodnega obrazca ni slaba ideja. Vendar pa eh, le, kadar gre za dokumente, ki ugotavljajo določeno dejstvo. Najlepša hvala, s tem bom zaključil. Najlepša hvala, profesor Kalih. Hvala lepa tudi, da ste skoraj da spoštovali čas, ki vam je bil dan na voljo. Sedaj pa dajem besedo gospodu Klancijo. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedajoča. Dobro jutro, gospe in gospodje. Vesel sem, da sem danes tukaj, da lahko sodelujem na forumu, kjer govorimo o čezmejnih dejavnostih in lajšanju življenja za državljane. Lajšanje življenja za državljane je eden ključnih ciljev pogodb EU in pogoji za štiri svoboščine so prav tisto, zaradi česar to počnemo. To ima smisel. Če govorimo o predlogu za uredbo 2013-228, potem vsi vemo, da se je to začelo z svetom v Tempereju in v Štokholmskem akcijskem načrtu leta 2009. Tam je bil podan zakonodajni predlog za to, da bi rešili formal, formalne postopke v zvezi z legalizacijo javnih listin. Parlament pa je pozval za preprostejši evropski sistem in za umik zakonodaje. Zelena knjiga je bila prav tako predstavljena in na nekaterih področjih to že velja. Zelena knjiga je bila predstavljena leta 2010, zmanjšala naj bi birokracijo, spodbujali prost pretok listin in komisija je potem objavila predlog, o katerem danes govorimo. Če razmišljamo o konvenciji, haški konvenciji iz leta 1961 ali konvenciji apostilah v zvezi z tem, da bi legalizirali javne listine. Tam je legalizacija definirana kot formalnost, s katero veleposlaništvo, konzulat ali diplomatsko predstavništvo določene države, v kateri je bil dokument proizveden, potrdi avtentičnost tega podpisa, pristojnost in tudi podpis ter žik, ki ga dokument nosi. Ta konvencija je nadomestila legalizacijo z potrdilom za postilo. In državljan lahko pridobi apostilo, če dobi dokumente iz neke druge države in jih lahko tako tudi potrdi. Javne listine, ki spadajo pod to uredbo, so navedene v prvem členu konvencije in sicer to vključuje naprimer dokumente različnih organov v zvezi s sodišči ali tribunali danes pa se apostile uporabljajo večinoma pri rojstvih, porokah, za mrliške liste, za gospodarske registre, patente, sodbe, notarske akte in akademske diplome. Izvirno področje uporabe je pokrivalo podobne listine iz držav članic, ki so imele formalno vrednost. Vključevalo je to 12 kategorij, naprimer rojstvo, smrt, pravica do nepremičnine in odsotnost kazenske evidence oziroma kazenske kartoteke. V tem predlogu niso bili vključeni zasebni dokumenti in ta nov predlog vključuje varovalo proti goljufljivim dokumentom. Če obstaja dvom, da je dokument ponarejen, potem lahko države članice v okviru sedmega člena zahtevajo eh, od oblasti iz druge države članice, potrdilo in ta zahteva mora biti vložena preko notranjega informacijskega sistema za trg ali IMI, lahko pa se seveda naveže v stiki za državo članico samo. 11. člen predloga bo uvedel večjezični standard in s tem bodo opravljene različne praktične težave, to bo zmanjšalo birokracijo, zmanjšalo stroške prevajanja in pripomoglo tudi pri tem, da bodo državljani lahko sami uveljavljali svoje pravice čez meje. Če bo to uvedeno, potem bodo ti cili koristili državljanom in jim pomagali pri njihovih pravicah do prostega gibanja. To bo znižalo stroške in tudi zmanjšalo birokracijo. Pri obravnavi tega predloga je prišlo do več sprememb v Evropskem parlamentu, so bili vloženi predlogi sprememb, ki razširjajo področje uporabe teh javnih listin, da bi vključili tudi druge dokumente, naprimer carinske listine, davčne listine in tudi kazenske evidence. Kazenske evidence so drugače obravnavane na drugih področjih. Prav tako so bili podani predlogi, da bi dodali več, več jezičnih obrazcev, naprimer v zvezi z imenom, statusom eh, neporočenosti oziroma če človek želi potrditi, da ni poročen. Aprila 2013 je delovna skupina sveta delala na tem, večina delegacij držav članic ne sprejema razširjenega področja uporabe, zato je italijansko predsedstvo predlagalo, da bi področje uporabili spet zmanjšali samo na civilne zadeve, torej samo za ime, rojstvo, smrt, registrirano partnersko zvezo in razvezo, sorodstveno vez, posvojitev, domicil, državljanstvo in nacionalnost. Italijansko predsedstvo je prav tako predlagalo rešitev za večjezične obrazce. Lahko bi jih uporabili kot pomoč pri prevajanju in jih pripeli ustreznim nacionalnim javnim dokumentom. Če bi poenostavili sprejemanje nekaterih listin v Evropski uniji, bi sveda prispevali k zaključen, zaključku skupnega trga. Še posebej, ko gre za dokazovanje identitete dokazovanje identitete je temeljna pravica. To je ključnega pomena za številne dejavnosti, vključno z registracijo rojstva, smrti, poroko, pridobivanje zaposlitve, namestitve, socialnih dodatkov, naprimer, ali pa pridobivanje drugih uradnih dokumentov in dovoljen. Državljani in podjetja bi lahko imeli veliko od tega, če bi vključili lahko tudi dokumente podjetij, ampak zaenkrat to ni vključena v predlog. Pomekljivost je naslednja. To bi lahko povečalo stroške in delovno obremenitev, kajti druge države članice bi lahko od svojih sosed, naprimer, zahtevale zelo veliko podatkov. Večje kot je področje uporabe, več je torej možnosti za ulaganje zahtevkov. Ampak mislim, da vseeno obstaja prednost, če bi imeli zmeren program, naprimer takšen program, kot ga predlaga italijansko predsedstvo, tako da bi še dodatno razširili področje uporabe, ko se bo ugotovilo, da ta sistem dejansko dobro deluje. O tem je nekdo že govoril danes dopolnjen. 21. člen zagotavlja, da se vsaka tri leta izvede revizija o tem, ali naj bi področje uporabe razširili ali ne. Prav tako se preveri, koliko ljudi sprejema to schemo in kako poteka preverjanje. Tudi to bi lahko upoštevali. Združno kraljestvo izda okrog 400 tisoč apostil na leto, ampak samo 25 tisoč jih spada v področje uporabe tega predloga. Druge države članice pa lahko izdajo seveda veliko več teh dokumentov. Težko bo ugotoviti, kakšno je resnično stanje in ali smo na pravi poti. Če govorimo o večjezičnih obrazcih, lahko rečem, da statističnih podatkov v zvezi s tem nimamo. Seveda lahko ugotovimo, koliko državljanov Združenega kraljestva prevaja svoje, svoje potrdila v Evropski uniji. In preveriti bi morali tudi formalno dokazno vrednost in kaj to pomeni v postopkih posameznih držav članic. Zadnji predlog, da bi prevode pripeli nacionalnim dokumentom, namesto da bi ustvarjali prevedene obrazce, je po mojem mnenju smiseln. Ni potrebe potem, da bi ustvarjali EU različico nacionalnih listin v zvezi z civilnim statusom. Ena pomenkljivost teh obrazcev je naslednja. In sicer, to je meni všeč, kaj ti obrazci imajo prevedena polja in neprevedena polja. Prevedena vsebina je bila oziroma bi lahko bila odstranjena in to pomeni, da bi dobili osnovna dejstva na večjezičnem obrazcu in nič drugega. To bi bilo cenejše in tudi hitrejše. Mislim, da to lahko uvrstimo med prednosti bolj jasen odnos je potreben med eh, tem predlogom in eh, agendo za e-pravosodje. Predlogi obstajajo za oblikovanje digitalnega skupnega trga, to je zelo pomembno in mislim, da bi morali preučiti uredbo za to, da poskrbimo, da ne bomo ovirali oblikovanja skupnega digitalnega trga. Če bi zmanjšali področje uporabe samo na civilno stanje, potem se bodo zadeve lahko preučevale na ustrezni tehnični ravni in države članice bi morale imeti dovolj časa, da to tudi storijo. Po mojem mnenju je zelo pomembno, da ugotovimo in da si priznamo, da bi ta uredba lahko pomagala pri dopolnjevanju skupnega trga, kajti tako bodi odpravili ovire za podjetja, posameznike in tako naprej, ampak v trenutni obliki bo to bolj namenjeno posameznikom, ne toliko podjetjem. Seveda pa je treba upoštevati tudi druge dejavnike pred tem, preden bomo do konca zaključili skupni trg. Kakor je navedeno v predlogu komisije z leta 2004 v zvezi z konkurenco, konkurenca in zagotavljanje poklicnih storitev po Evropski uniji bi lahko bila ena od ovir. Morda bi parlament lahko menil, da je potrebnega še več dela v zvezi s tem, zato da poskrbimo, da ne bomo pri odpravi ene ovire pustili drugih. Hvala lepa. You, uh, Clancy, hvala lepa, gospod Klansi. Hvala obema gospodoma za zelo zanimivo razpravo. Kakor veste, sem eh, poročevalka o javnih listinah. Bernard Rabke je preobravnaval ta dosje, sama sem se zadeve lotila preprosto. Po mojem mnenju je bilo jasno. Spodbujati želimo mobilnost v Evropski uniji in tudi prost pretok ljudi ter poslovanja. To je vendarle vključeno v pravni red Evropske unije. Po mojem mnenju je predlog komisije v zvezi z umikom legalizacije apostil, z uvedbo večjezičnih obrazcev, z poenostavitvijo prevajanja in z sodelovanjem med upravami držav članic, smiseln ta predlog, tako sem menila, bo sprejet med vsemi institucijami in to hitro. Gospod Rabka je upravil izjemno dobro delo, kajti parlament je sprejel stolišče decembra leta 2013, torej več kot pred letom dni. Parlament je okrepil predlog komisije, povečali so število javnih listin, ki spadajo v področje uporabe te uredbe, prav tako so uvedli dodatne večjezične obrazce, zmanjšali so potrebo po overjenih prevodih in kopijah, prav tako pa so stroške prevoda premaknili z državljanov na upravo. In ta zadnji predlog, torej, da bi stroške prevodov ne plačevali pač posamezniki, ampak javna uprava, ta predlog očitno ni bil deležen veliko podpore strani držav članic. No, ugotovila pa sem, da se svetu nikamor ne mudi, italijansko predsedstvo je to vrstilo med eh, svoje prednostne naloge, poskušali so doseči dogovor, vendar jim ni uspelo. Upam, da bo latvijsko predsedstvo bolj uspešno. Kakor nam je povedala gospa Libina Egnere, to je tudi njihov cilj. Področje uporabe uredbe bo omejeno, razprava o prevajanju še teče. Ni popolnoma jasno, kdaj bomo prišli zadevi do dna. Potem je seveda potreben še trialog med parlamentom, svetom in komisijo, preden bomo dobili končno rešitev. Moje vprašanje je naslednje. Sedaj bomo začeli z razpravo, seveda, če imate kakšno vprašanje za govornike, ste dobrodošli, da se oglasite. Moje vprašanje je naslednje. Zakaj je prišlo do tega? Ali gre za pomankanje zaupanja med državami članicami, torej ne zaupajo drugim upravam. Kaj je vzrok za to? Veliko držav članic to zahteva, ne glede na to, da vseeno sodelujejo pri številnih konvencijah, kjer so umaknili, naprimer, zahteve za apostile. In mimo grede, večjezični obrazci so že na voljo, ICCS, in v okviru te konve obrazci pripravljeni, financirala jih je celo Evropska komisija. Zato res ne razumem, zakaj je tako težko doseči napredek, kajti po mojem mnenju bi to res lahko olajšalo življenje državljanov, ki živijo v tujih državah. To bi olajšalo tudi življenje ljudi, ki želijo poslovati v drugih državah. Kakorkoli že, ta področje uporabe je omejeno samo na civilni status, vse v zvezi z gospodarskimi vidiki pa je odpravljeno. To zadeva samo državljane. Mislim, da je to dobro. Sedaj pa me zanima, zakaj menite, da napredka na tem področju ni. Morda ima še kdo vprašanje za naša dva govornika oziroma naše tri govornike. gospod Čuka iz Romunije. Prosim, gospod Lebrato, gospod Čuka, izvolite. Jeste korek pronuncat? Hvala. Zelo pravilno ste tole izgovorili. Hvala lepa. Hvala, da ste mi dali besedo in hvala predvsem za to, da smo lahko prisluhnili tako zanimivim predstavitvam. Res so bile zelo koristne. Sam menim, da je vsak postopek, vsak pravni instrument, instrument, ki ima svoje življenje, potem pa pač je tega življenja konec in uvesti je treba nekaj novega, zato smo tukaj. Seveda pa moramo ta postopek gledati tudi drugače. Upoštevati je treba specifične vidike. Na začetku, mislim, da je to gospod profesor omenil, smo govorili o registrih. Registri Zahaške apostile niso vedno preverjeni. Dokaz, da te apostile niso več deležne toliko zaupanja, je ta, da tega ni več mogoče dobro preverjati. Seveda lahko ta sistem vedno izboljšamo, moderniziramo, ampak če rečemo, da to preverjanje velja samo za določene dokumente, potem bi seveda lahko to ustvarjalo dodatne dvome. Tisti, ki zadeve preverjajo, so potem izpostavljeni velikemu tveganju. Če je neka listina ponarejena, potem je prav mogoče, da je tisti, ki zadevo preverja, potem odgovoren za to in se mora zagovarjati pred sodiščem, zato ker zadeve ni dobro preveril. Dejansko govorimo o ljudeh, ki delajo v javni upravi. Ti ljudje imajo večletne izkušnje, so izobraženi, ampak to ni nujno pravo strokovno znanje. Če je dokument ponarejen, potem na pleča tega bogega uslužbenca res naložimo veliko breme. Če želimo razmišljati o nekih izboljšavah na tem področju, potem bi morali nekako razmišljati tudi o tem, kako bomo zaščitili te uslužbence, kajti oni preverjajo te dokumente, če je ta listina potem lažna, ponarejena, potem bi lahko nekdo tožil tega javnega uslužbenca, ker zadeve ni ustrezno opravil. In če sem prav razumel, naj bi imeli tudi javni nacionalni organ, ki bi ta preverjanja izvajal. Administrativno si poskušam to predstavljati, kako naj bi to delovalo. Imeli bi nacionalni organ in potem bi uslužbenec iz nekega iz neke druge države preverjal en dokument, potem bi, naprimer, podvomil v verodostojnost tega dokumenta, navezal stike za prvo državo in kdo bo potem v tej prvi državi preverjal ta dokument. To ne bo vedno tista oseba, ki je dokument tudi izdala. Jaz si tole tako predstavljam. Birokratsko bi lahko prišlo do povečanja birokracije, ne gre za krčenje birokracije, kajti avtoriteta je vedno tisti organ, ki listino izda. Na to moramo narediti korak nazaj in eh, ugotoviti, ali je ta listina ponarejena ali ne. In ta organ bo mora ugotoviti, ali je dokument originalen ali ne. To je dober projekt, eh, vendar izboljšave so mogoče, lahko bi omogočili boljši dostop za tiste, naprimer, ki želijo začeti tak postopek in tako naprej. Ampak mislim, da bi morali vseeno upoštevati vse vidike. Morda, naprimer, državljan ne plača apostile v tem novem postopku, ampak ti stroški bodo preneseni na javno upravo, ki mora preverjanja izvesti. Potem je treba navezati stike z ustreznimi organi na regionalni, nacionalni ravni. Na nacionalni ravni morda obstaja več nacionalnih organov, ki so prostojni za to, za posamezne listine. Res mislim, da bi morali upoštevati vse elemente in vse te poglede in z tega vidika mislim, da bi zadevo morali analizirati. Mislim, da bomo na koncu imeli dober instrument, ampak spet se vračam na tistega uslužbenca, ki ni dobro izšolan, ki nima toliko izkušenj, potem pa vseeno prevzema tako veliko tveganje. Tveganje, da preverja, ali je listina izvirna ali je morda ponarejena. Na no, vse zadnje moramo vedeti, da so ponarejene listine lahko zelo prepričljive, zato je zelo težko za javnega uslužbenca, da preveri, kakšno je stanje javni uslužbenec potem meni, da je dokument v redu, vse je lepo in prav, postopek teče naprej, na koncu pa se nekdo pritoži in javni uslužbenec je tisti, ki je bil odgovoren za to, da je postopek stekel naprej. Ne vem, morda obstaja več različnih pogledov na to temo, naprimer, da bi civilno pravne listine uporabljali samo za testno obdobje, potem bi potegnili nekakšne sklepe na to, pa ugotovili, kaj lahko storimo naprej. Praksa nam bo pokazala, kakšni problemi se bodo dejansko še pojavili, ampak mi seveda verjamemo v posodobitev tega postopka, ampak razmisliti moramo o vseh elementih. To je bilo vse od mene. Hvala. You, Hvala lepa, gospod Lebhoto. Merci, euh, cher collègue. Najlepša hvala, dragi kolegi, rad bi se zahvalil za briljantne predstavitve. Še prav posebej bi se rad zahvalil profesorju Kaleju, eh, s katerim eh, sem se že srečal v eh, svojem prejšnjem življenju na univerzi. Takrat je bil še zelo mlad profesor in zelo vesel sem, da sem ga danes ponovno srečal. Zelo sem zaskrbljen zaradi eh, tega enotnega obrazca v eh, več jezikih. Eh, ta obrazec naj bi bil enoten obrazec, dostopen vsem. Rečeno je bilo, da ta obrazec naj ne bi nadomestil nacionalnih obrazcev, s tem ste nas želeli najbrž eh, pomiriti, ampak eh, kot veste, evropski obrazci počasi nadomeščajo nacionalne obrazce. Naj vam navedem primer posledice tega enotnega obrazca. Recimo, eh, izpisek eh, iz eh, rojstne matične eh, knjige. V Franciji delamo razliko med izrazoma seks e genre, torej v slovenščini spol. Eh, in eh, te razlike ne bo moč izraziti na enotnem večjezičnem obrazcu. Če razmislimo o eh, prostem pretoku dokumentov, potem vemo, da bi bil prosti pretok veliko lažji na ravni Evropske unije. Ampak državljani so zelo zaskrbljeni in eh, skrbno spremljajo, kaj počnemo. Potem pa eh, je tukaj eh, še vprašanje čezmejnih podjetij, podjetij, ki delujejo v različnih državah članicah. Vem, da obstajajo, ampak zaradi teh podjetij ne bi bile smele, ne bi bi držav članične ne bi smeli ciliti, da se prilagodijo v svojem pravnem sistemu. No, mislim, da ste me razumeli. Eh, po mojem izhajamo iz nekoliko napačnega izhodišča. Po mojem mnenju je nacionalno pravo veliko pomembnejše kot pa prosti pretok. Jaz eh, bi dal drugačen predlog. Sistem eh, apostile je po mojem mnenju dober sistem, kajti na ta način lahko spoštujemo različne pravne sisteme držav članic in poskrbimo za poenostavljen postopek vendar pa potrebujemo eh, tudi eh, hiter postopek ugotovitve avtentičnosti eh, dokumentov. Na ta način bomo tudi spodbudili prosti pretok, hkrati pa bomo ohranili raznolikost držav članic in pa njihovih pravnih sistemov. In različni pravni sistemi so bogatstvo, ki ga moramo v Evropski uniji ceniti. Merci, monsieur... Najlepša hvala, gospod Le Breton za predstavitev vašega stališča, ki je izjemno jasno. Nadaljevali bomo z gospodom Puto. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Čestitam profesorjem, kajti spregovorili so o res pomembni temi. To je zelo pomembna tema za vse, za svet, komisijo, Evropski parlament. Vsi si želimo čim bolj olajšati življenje državljanov v Evropi. Ampak obenem moramo upoštevati še nekaj drugega. Upoštevati moramo, da moramo biti previdni pri svojem početju. Ne smemo predlagati mehanizmov, ki naj bi bili rešitve za vse, obenem pa bi državljani bili potem v slabšem položaju ali pa bi teže uveljavljali svoje pravice. Svet ima jasno stališče v zvezi z tem dokumentom in ta uredba bi se morala uporabljati širše, tudi za, druga, za druge javne listine. Vem, da je zadeva zahtevna, vsaka vlada ima svoje pomisleke v zvezi s tem dokumentom, vendar gre za rešitev, da bi odpravili nadzor strani države. Ampak s tem se ne strinjam. Imeli smo žig, imeli smo apostilo, to so vse varovala za državljane, za to, da so državljani in tudi institucije zaščiteni. Vsi tisti, ki pač pridejo v stik s tem dokumentom. Če ne bo več neodvisnega organa, ki bo preverjal apostilo ali potrdilo, potem bo to vodilo v negotovost državljani bodo izgubili uh, določeno stopnjo gotovosti in uh, mislim, da bi morala javna uprava preverjati to. Sam si to želim, to je za mene varnost. Kot državljan si želim določeno mero varnosti, kajti za mene je to neke vrste možnost, da preverim, da je dokument avtentičen. Določene listine so listine, s katerimi delamo v javnem prostoru in eh, iz tega lahko nastanejo tudi odškodnine ali odškodninske tožbe. Zato bi to moralo imeti prednost pred poenostavitvijo postopka ali samo poenostavitvijo. Stroške moramo zmanjšati, seveda to je jasno, postopke moramo poenostaviti, ampak te varnostne mreže ne moremo kar tako odpraviti. Logiko moramo uvideti vsi. Seveda državljani ne želijo plačevati visokih davkov, želijo plačati čim manj, ampak eh, želijo si tudi preprostejše življenje, želijo si, da jim ne bi bilo treba obiskati toliko organov in uradov, preden dobijo neko listino. Vendar mislim, da obstaja neka srednja pot, ki upošteva tudi varnost. Zmanjšanje stroškov je naš cilj, prav gotovo, vendar prednostno moramo zagotoviti varnost to ima prednost pred poenostavitvijo. Hvala. Ne vidim nekoga drugega. Se želi javiti še kdo? Ne, prav. Potem pa želim naša govornika vprašati, ali se kdo želi odzvati Zdi se mi, da želite nekaj povedati. Ja, naj na kratko odgovorim. Strinjam se z tem, eh, da eh, seveda ne moremo ukiniti potrebe po legalizaciji in ne razmišljati o tveganjih. Eh, čisto na kratko tri točke. Veliko je že besedil Evropske unije, za katere potreba po legalizaciji eh, ne velja oziroma ki eh, so ukinila potrebo po legalizaciji za določene dokumente. Predlog uredbe pa predlaga, da bi ta postopek posplošili. Druga točka nekdo je omenil sistem eh, apostile eh, in eh, pa možnost preverjanja v registru. To je sistem, ki omogoča, da se borimo proti goljufijam, zaradi tega, ker lahko apostilo pravzaprav vsak izdela na svojem računalniku. Načelo eh, nadzora eh, je razširjeno povsod po svetu, ne le v Evropski uniji. Ne vem, do kolikšne mere je to eh, načelo že posplošeno, ampak menim, da potrebujemo tudi ustrezen nadzor. In tretjič, če imajo eh, javni organi dvome eh, glede eh, posameznega dokumenta, bodo imeli možnost, da se obrnejo na osrednji organ, ki bo posredoval informacije o avtentičnosti tega dokumenta. Eh, seveda to seboj prinaša določene stroške, ampak ne vemo, koliko eh, bo takšnih prošen eh, za preveritev avtentičnosti dokumenta. Podoben sistem ne obstaja še nikjer, zato je o tem težko govoriti. E. Hvala lepa. Danes dopovdan je gospod Siso povedal, da želi zgraditi mostove med različnimi pravnimi redi in ne ustvariti harmonizacijo. Želi poskrbeti za sodelovanje na tem področju in mislim, da je to tisto, čemu se moramo posvečati. Ne gre za to, da bi nadomestili nacionalne sisteme. Vsaj po mojem mnenju ne. Varovalo predtem je seveda subsidijarnost. Zadeve moramo rešiti na tak način, da bodo konsistentne in da bodo spoštovale tudi nacionalne tradicije. Sveda moramo pa ob enem poskrbeti za sistem, ki bo deloval v celotni Evropi. Če razmišljamo naprimer o goljofijah, o odgovornosti javnih uslužbencev ali uradnikov, ki bodo preverjali javne listine. V trenutnem sistemu apostil je prav tako mogoče, da pride do napak pri preverjanju in v Združenem kraljestvu smo že bili priča pravdanju proti pristojnemu organu o listinah iz preteklosti, ki niso bile ustrezno preverjene. Torej, neke vrste ugrajena odgovornost za pristojne organe je že vključena in odgovornosti ne bomo mogli pobegniti, ne glede na to, kak si ne bomo uporabljali. Nekdo nekje bo iz eh, malomarnosti naredil napako in prišlo bo posledic v obeh primerjih, tako v civilno-pravnem, kot tudi v kazensko-pravnem sistemu. In mislim, da nas to sedaj pripelje do tega, o čemer ste govorili vi, predsedojoča. Gre za pomankanje zaupanja med državami članicami. Jaz seveda nisem pravi naslov za to, jaz ne morem komentirati vezi, ki nas vežejo čeprav te vezi morda niso tako močne na nekaterih področjih kot na drugih. Ampak eh, prav gotovo lahko rečemo, da si nacionalna pristojnost želi ohraniti svoj specifičen pristop do zakonodaje in to je popolnoma legitimno. Danes dopoldan smo govorili o možnosti kodifikacije. Kodifikacija kakor vsak vse evropski sistem, bi vodila do sprememb v zvezi z mednarodnim zasebnim pravom in v zvezi s pristopom do tega. Ali bi se vsi strinjali z prav vsemi vidiki tega zakonika, mislim, da bodo o tem govorile naslednje generacije. Mislim, da moramo zadevo preučiti dolgoročno. Če želimo zagotoviti, da bo to samo ocenjevanje listin v zvezi s civilnim statusom, potem lahko to naredimo čez tri leta, kajti v 21. členu je določeno, da čez tri leta pade revizija in takrat lahko o tem govorimo še enkrat. Ključnega pomena pa je, da ne storimo nič, kar bo uklesano v kamen. O vsem lahko razmislimo, vse lahko spremenimo. Če si uredbo pogledamo z tega vidika, potem uh, mislim, da imamo odgovornost do evropskih državljanov, da vse poskusimo olajšati njihova življenja. Hvala. Hvala lepa. To je bil res moder zaključek te razprave in teh predstavitev. Hvala lepa za vaše prispevke, gospod predsednik. Mislim, da je sedaj čas za odmor za kavo. Ustavna pravica je, da si privoščimo odmor za kavo. 11.20 se dobimo spet. Kava vas čaka zunaj. Hvala. 11.25.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

ja imam te četiri takve stvari na koje sam najpriče, jedna je bolest u rok, to je ovo, to je recimo, ne na savjeto, ali sam nikad... Ladies and gentlemen, may you... Gospe in gospodje, lepo prosim, če zasedete svoje mesto.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 domnevam da je večina vsaj tistih ki so zainteresirani za to tematiko že v dvorani gre za zelo zanimive teme o katerih bomo tudi v nadaljevanju razpravljali še enkrat hvala za to da Boste sedaj prisluhnili profesor Kristjani Vendehor z Univerze na Dunaju. Izvolite, gospa profesor. Najlepša hvala, gospod predsednik. Poslanke, poslanci Evropskega parlamenta, nacionalnih parlamentov, gospe in gospodje, najlepša hvala, da ste me povabili sem na ta vaš forum in mi dali možnost, da govorim o morebitnih možnostih za model pogodb oziroma vzorčne določbe, ko gre za dedovanje in družinske veliko pravo. Zakaj gre? Gre za to, da se moramo lotiti reševanja težav evropskih državljanov v 21. stoletju, ki so zelo aktivni, ki potujejo, ki se poročajo, ki delajo, ki imajo otroke, eh, se razvežejo izven svoje države izvora. Danes imamo 16 milijonov tako imenih mednarodnih eh, zakoncev, zakonskih zvez v Evropski uniji, 13 odstotkov novih zakonskih zvez je sklenjenih med eh, z, z, eh, zakoncem različnih nacionalnosti, 20 odstotkov registriranih partnerstv je takšnih in vsako leto gre za 450 tisoč eh, primerov dedovanja z mednarodno dimenzijo, kar predstavlja 123 milijard evrov in to je seveda zelo pomemben znesek. Evropski državljani danes živijo in potujejo približno tako je. No, morda niso vsi primeri tako zapleteni, kot eh, prikazani tukaj na tej prosojnici, vendar gre za celo vrsto problemov, ki jih tako manj mednarodni zakonci morajo razreševati. Tri vrste problemov bom omenila. Najprej stranke oziroma eno od zakoncev se znajde v neprijetnem položaju, je presenečen potem, ko se uh, preseli v drugo državo. Običajno je običajno prebivališče strank, ki določa, katero je pravo, ki se uporablja. To pomeni, da vsaka sprememba običajnega prebivališča tudi pomeni spremembo prava, ki se uporablja. Recimo uredba Rim 3, če se preselite v drugo državo, pomeni, da se začne za eh, razvezo zakona uporabljati novi režim. To seveda lahko preseneti eno ali dve stranki v takšnem zakonskem paru. Recimo, avstrijski državljan se preseli v Nemčijo, zakonodaja, ki ureja razveze v Nemčiji, je zelo drugačna kot v Avstriji in kot je tukaj prikazano, to lahko pomeni celo vrsto presenečen za zakonca, zlasti pa za šipkejško stranko. Podobno velja za pravo o dedovanju, recimo država porekla daje pravico dedovanja do partnerjev v izvenzakonski skupnosti, tak partner se preseli v neko drugo državo, ki ne eh, priznava pravic dedovanja za eh, izvenzakonsko skupnost in v tem primeru se enostavno samo uporabijo eh, pravice ki, se, ki izhajajo iz običajnega eh, de, eh, pre, eh, prebivališča in vse dedne pravice odpadejo. Podobno je v primerih, ko en partner ali en zavezanec izbere sodišče, za katerega meni, da mu zagotavlja celo vrsto prednosti. To je tako imenovan forum shopping ali izbira najbolj ugodnega sodišča. Gre pa tudi za recimo problem, eh, ko gre za predporočne eh, pogodbe. V nekaterih državah se te uporabljajo, v drugih pa ne. Tretji problem pa je morda najresnejši. Gre za to, da obstaja neke vrste krpanka forumov in eh, zakonov, ki se uporabljajo. Čez mejni element jim omogoča več forumov izbire in izbire več zakonodaj, ki se uporabljajo. Recimo, zavezanca se poročita v Nemčiji, potem se preselita v Avstrijo, tam se razvežeta, eh, zakonec eh, se preseli na nizozemsko in tam vloži zahtevek za razvezo zakona. Potem imamo zapletene primere, recimo pokojninske sklade, otroke, imamo družinske. Eh, stanovanja, hiše in tako naprej. Tukaj vidite, da gre za različne možnosti foruma in da gre za neke vrste krpanko zakonodaj, ki veljajo. Um, avstrijska, nizozemska in tako naprej. In vse je treba razrešiti, vendar uh, kolizijsko pravo se tukaj uporablja za za reševanje takšnih primerov. Vendar rešitve so zelo, zelo zapletene, zato je sodni postopek zelo drag in zelo zamuden. To ni tisto, kar si Evropa 21. stoletja predstavlja. Morda bom malce pretiravala, ampak vseeno bom rekla, da tisti, ki ustvarijo mednarodno družino eh, in se preselijo v drugo državo, na nek način eh, vodijo eh, letalo slepi, kar zadeva pravne posledice. Kaj je rešitev? To je lahko sektorska kodifikacija zakonodaje, to smo danes dopovdne že slišali. Rešitev je morda tudi tako imena Evropska zakonska zveza, ampak ti dve rešitvi verjetno v bližnji prihodnosti nista realni. In lahko bi naredili kaj namesto tega? Lahko bi povečali avtonomnost obeh strank na tem področju. Če si ogledamo obstoječe inštrumente, zlasti, če gre za uh, eh, premoženske odnose, ki so pomembni, in če imamo Brusel 2a prenovljeno uredbo, potem tukaj obstaja možnost za obe stranki, da izbereta pravo, ki se uporablja in se lahko izogneta negativnim učinkom, ki sem jih pravkar opisala. Torej, zgodnja izbira sodišča in prava, ki se uporablja, je lahko rešitev. Isto velja tudi za predpogodbene in predporočne in poporočne sporazume, torej prenuptial in postnuptial. Če je avtonomnost strank potem rešitev, zakaj se te rešitve ne posredujejo stranke? Več razlogov je. Prvič, o teh opcijah niso informirane stranke, recimo zavezanca, ne veste, kakšne so možnosti, ki so jim ima na voljo. In govoriti o takšnih stvarih v nekem zakonskem odnosu, plus ne imeti nekega strokovnega mnenja, ki ne stane preveliko, to je seveda tista težava, ki se pojavlja. Zato sama predlagam, da uvedemo evropski model pogodb, o, v zvezi z izbiro sodišča, izbiro prava, ki se uporablja in morda, to je fakultativno, uporaba posredovanja pri eh, družinskih razadeva. Eh, Recimo, gre za registrirano partnerstvo, gre za registrirano zakonsko zvezo. In neke vrste vzorčne določbe, ki bi jih tako imeli, bi na nek način omogočale strankam uporabo svežnja vse na enem mestu, torej one stop package. To pomeni uporabo enega samega pravnega režima. To je ena stvar. Morda v drugem koraku bi imeli model pogodb za družinsko pravo tudi eh, v okviru materialnega družinskega prava, ampak to je nekaj, kar bo bolj počasi se razvila. Še nekaj naj povem. To je neke vrste projekt, ki ga skupaj razvijam z profesorico Katrino Ulevelki, ki je predsednica eh, komisije za družinsko pravo in verjetno bo ta štu, to študijo enkrat eh, podporil tudi Evropski inštitut za pravo. Najlepša hvala za vašo pozornost. Najlepša hvala vam, profesorica sedaj pa dajem besedo in pozdravljamo naši sredi Kurta Lehnerja, nekdanjega člana našega odbora, poročevalca na področju družinskega prava in gospod Efe Pöter, ki je pravna svetovalka pri Estonski notarski zbornici. Lahko govorite v kakršnem koli zaporedju dvajset minut pa imate na voljo prosim ja, eh, najlepša hvala gospod predsednik za eh, povabilo moram reči da sem zelo vesel da sem ponovno lahko tukaj tri leta sedaj že delujem eh, v drugi funkciji ne kot poslanec evropskega parlamenta sam sem nekoliko sodeloval pri pripravi nekaterih zakonskih aktov, o katerih je tukaj go govora. No, gospa Vendehorst nam je pokazala te slike, podobe in gre za to, da smo pred tremi leti sprejeli uredbo, o kateri je tukaj govor, namreč o uvedbi Evropskega potrdila o dedovanju, kar pomeni, da je veliko državljanov že sedaj podrejenih temu režimu. Vendar problemi so še vedno zelo veliki. V dodatek k temu, kar je prej rekla gospa Vendehorst, naj povdarim, da je seveda uh, tudi partner vedno neke vrste prizadeta oseba, če oba ne razrešujeta problemov v zakonu ali v partnerski zvezi na nek uh, razumen način. Sam bi želel povdariti samo nekaj stvari. Uredbo lahko opišemo tako, kot da je kombinacija prejšnje uh, uredbe o svobodi izbire uh, foruma in novega zakonodajnega okvira. No, literatura v zvezi s to uredbo je nepregledna če si ogledate komentarje v tej literaturi, boste videli, da je neverjetno, kakšne probleme identificirajo pravniki. Ampak v normalnem primeru državljan mora razumeti uredbo in jo, uh, uredba mora biti takšna, da jo bo lahko uporabljal. Kajti treba, uh, ni, ne vem kaj vse vedeti. Vedeti mora samo to, da lahko uh, izbere uh, pravo lastne države, kadar se znajde v primeru dedovanja. Uredba mora biti kompaktna, čim, ma, čim manj podrobnih določb bi morala imeti. Zato je bilo pravo, uh, prav, da nismo v tej uredbi definirali običajnega prebivališča. Uvodne izjave dovolj ta pojem opišujejo, sicer pa v členu v zvezi z opredelitvami pojmu običajnega prebivališča ne definiramo. Tudi pravni sistemi držav članic tega ne definirajo oziroma to naredijo samo takrat, ko je to prav. Zakaj je to pomembno? Zato, ker tega pojma ne moremo enotno razumeti in uporabljati za vse primere. No, morda v bistvu da, ampak v menjih eh, primerjih je treba, ko gre za uredbo o preživninah, ko je treba ugotoviti, kdo je odgovoren za eh, otroke, drugače delati kot naprimer v primeru dedovanj. To je tematika, ki bi jo lahko proučili v okviru posebne študije. V členu 21. drugi odstavek pa obstaja možnost eh, izjem, ko se lahko izbere drugo pravo. To je neke vrste kompromis. Gre za situacije, ko pristojnosti ni moč enotno ugotoviti kar pomeni kaj? Uh, pristojno sodišče, zapustnika, mora uporabiti pravo države, ki ni država, eh, katere pravo bi se sicer uporabljalo v skladu z ostavkom ena, to je tisto, ki se uporablja za dedovanje. Materialno dedno pravo, kot je nekdo že prej rekel, je bistvo in uredba poskuša urediti te stvari čim bolj omejeno. Kolizijsko pravo seveda tudi indirektno tudi tukaj vpliva na materialno pravo, to bi lahko bil vir konvergenčnosti. Ampak pomembno je tudi to, da nacionalno dedno pravo je ostalo nespremenjeno, ne glede na te inštrumente, ki smo jih eh, razvili na ravni Evropske unije. Profesor Lagarde, ki bo tukaj popovdne, je rekel v enem članku, da je ta uredba prava revolucija in prav ima. Popolnoma je nova za vse. Verjetno je to tudi razlog za to, da je uspešna ta uredba gre za, gre za urejanje nove materije in mislim, da je dobro, da so se ljudje osredotočili na to uredbo. In zakaj je to pomembno? Mislim, da je ta uredba v strukturi pomembna iz več razlogov. To je avtonomni inštrument po eni strani, poleg tega pa eh, na nek način služi kot samostojni pravni akt kar pomeni, da nacionalna zakonodaja seveda ima neko vlogo, vendar samo v omejenih primerjih. Še nekaj morda o davčnih zadevah. Seveda tukaj ni davčnih ali z davki povezanih določb ampak nekateri so ugotovili, da seveda ta uredba vpliva tudi na davčne zadeve. Zakaj? Zato, ker gre pri tem z, za delitev skupnega premoženja, zato, ker gre za dedovanje, ki je povezano tudi z obdavčitvijo. Ampak države članice niso pripravljene na tem področju, ko gre za uh, obdavčenje, uh, sprejeti neke okvirne uredbe. No, komisija sedaj dela svoje, notarske zbornice, odvetniške zbornice sedaj že organizirajo informativne sestanke o možnosti takšne okvirne uredbe, vendar mislim, da nacionalni parlamenti vedo, da tukaj pripravljenost ni velika. Združeno kraljestvo Irska in Danska so uporabile tako imenovano opt-out eh, možnost pri, ureb, pri tej uredbi, Ta je seveda, to je seveda obžalovanja vredno. Kajti uredba ureja, kakšni so odnosi s tretjimi eh, državami. In če je to tukaj zapisano, potem je to verjetno narejeno iz določenega razloga. In te tri države, torej obravnavamo kot tretje države, kar pomeni, da stvari niso urejene enako, kar zadeva domicil. Tukaj se uporablja anglosaksonsko pravo in to seveda lahko privede do konfliktov. Še nekaj je pomembno. Državne pogodbe. Državne pogodbe v zvezi s kolizijskimi določbami s tretjimi državami, te so notri, te so tudi že vključene v Lizbonsko pogodbo, ampak te lahko povzročijo celo vrsto uh, problemov, zlasti, ko gre za Evropsko potrdilo o dedovanju. Ne bom šel v podrobnosti. Državne pogodbe so seveda avtonomne in jih moramo razumeti in tolmačiti ne glede na nacionalno zakonodajo. Mislim, da lahko pridemo do dobrega rezultata če bomo razumevanje državnih pogodb eh, ohranili zelo restriktivno. Torej, najbolje bi jih bilo kar eh, prekiniti, odpovedati. No, zakaj? Zato, ker se ne ve, kdo je tukaj pristojen pri takšnih eh, pogodbah. Prizadete države, seveda je dobro, da na evropski eh, ravni se lotijo urejanja nekaterih zadev vizavi tretjih držav. Recimo Nemčija ima eh, takšno državno pogodbo z Turčijo, potem bivša Sovjetska zveza, Iran in tako naprej so takšni primeri. Če evropske države skupno urejajo, to se meni zdi čisto dobro in mm, tukaj me zanima mnenje kolegov iz nacionalnih parlamentov. Sedaj pa še beseda dve o evropskem potrdilu o dedovanju. Sedaj imamo že nekaj ugotovitev o uporabi tega potrdila. Komisija je v postopku posvetovanja poskušala ugotoviti, kakšne so želje predstavnikov držav članic in tako kot običajno v Evropski uniji, kaj se običajno dogaja, vsakdo hoče svojo konkretno določbo vključiti v takšen zakonski akt, na koncu se potem se sešteva in končni zakonski akt je popolnoma nepregleden. No bomo videli, kako se bo takšno evropsko potrdilo o dedovanju izkazalo v praksi. Povezano je s celo vrsto pravnih problemov, ki jih mora Evropsko sodišče razjasniti in vprašanje je, ali se bo to Evropsko potrdilo o dedovanju uveljavilo. Torej, obstajajo problemi, ker je pač to zelo zapletena materija. Mislim, da pri sprejemu te uredbe ni prišlo do nekih gnilih kompromisov vendar se mi zdi, da gre tukaj za probleme, ki jih je v naslednjih fazah s mm, smiselnimi pogajanji moč še razrešiti. Seveda sodna praksa bo še razjasnila nekaj zadev. Tudi praktične izkušnje pri uporabi potrdila nam bodo pomembne. Sam bi si želel naslednje. To naj bi bila neke vrste prerogacija za zapustnika. Mislim, da na ta način bomo lahko razrešili nekatere težave iz preteklosti. Se, seveda pa je treba tudi na nek način povezati uh, določbe, ki se nanašajo na premožensko zadeve in na dedne zadeve v posameznih državah. Članica, hvala. Izvolite, gospa Peter. Uh, Najlepša hvala, da ste mi dali možnost, da podam analizo in da sem lahko danes tukaj z vami. Preden spregovorim o sami temi, naj povem, uh, da je bila v preteklosti ena izmed mojih nalog vezana na dedovanje in to, Eh, mi je omogočilo, da sem zbrala izkušnje eh, na področju potrdil o dedovanju. V Estoniji lahko že eh, leta eh, dedovanje eh, državljani uredijo le, če je bil zadnji sedež prebivališča državljana na območju Estonije. Zato sem lahko pripravila to analizo v skladu z lastnimi izkušnjami povezanimi z to uredbo ni ravno redek pojav, eh, da eh, je sodba o dedovanju sprejeta v drugi državi članici. Namen uredbe o dedovanju je, da bi celoten postopek eh, potekal zgolj v eni državi članici. To eh, bi zagotovo olajšalo postopek za dediče, kajti eh, ne bi več bili potrebni dolgotrajni in različni postopki v različnih državah članicah. Poleg tega pa ta uredba vsebuje tudi posebna pravila za eh, veljavnost oporoke in ta pravila se našajo tudi na samo vsebino. To je potrebno upoštevati tudi pri pripravi oporok ključni faktor v uredbi o dedovanju je e, določitev pristojnega sodišča in pri tem ključno ulogo igra e, zadnje prebivališče umrlega. Uredba kot takšna ne določa e, pojem običajnega bivališča in tudi ne določa kriterijev za določitev tega eh, bivališča. Vendar pa je potrebno upoštevati, da tudi če Evropsko sodišče nima sodne prakse na področju dedovanja, da je Evropsko sodišče še sprejelo naprejšnje sodbe v zvezi z določitvijo prebivališča posameznika. Trenutno pravo kaže, da državljan ne more imeti rednega eh, prebivališča izven eh, svoje države članice in da eh, dohodek in delovno mesto ne morata biti faktorja pri določitvi rednega prebivališča. Zato bo potrebno najti rešitev za to vprašanje. Gre za vprašanje, kje uh, je uh, redno prebivališče oziroma kje je uh, tisti kraj, kjer ima posamezna oseba največ interesov različne narave. Če pride do spodbijanja oporoke z strani dedičev, potem morajo podatke o e, zadnjem prebivališču preminulega podati e, dediči. Pri tem se ne more uporabljati zgolj rojstni list e, kot edini faktor za določitev rednega prebivališča posameznika. Estonska praksa kaže, da ko je enkrat določeno redno prebivališče, je potrebno upoštevati tudi interese dedičev. Bila sem priča čezmejnim primerom, pri katerih so dediči trdili, da je imel posameznik eh, več rednih prebivališč. Ampak izkazalo se je, da so želeli postopek o dedovanju opraviti v Estoniji, zaradi tega, ker so postopki v drugih državah preveč zapleteni, predragi ali pa zato, ker so se želeli izogniti plačilu davka na dedovanje. Ali pa zato, ker v tisti državi članici ni bilo nikogar, ki bi eh, lahko poskrbel eh, za eh, ta postopek oziroma sodeloval v tem postopku o dedovanju. dediči, ki imajo eh, pravico do dedovanja, morajo biti določeni eh, na eh, legitimni ravni. Tukaj gre za evropski dokument, ki naj bi bil izdan prostovoljno in ki omogoča dedičem, da dokažejo, da je bil celoten postopek o dedovanju izveden v skladu z pravili in eh, da imajo pravice eh, do premoženja preminulega. To je odgovornost eh, tistega organa, ki izda Evropsko potrdilo o dedovanju. Ta organ mora zagotoviti, da bo ta dokument zanesljiv, in uh, sicer tudi v drugi državi članici. Ni časovne omejitve za uh, zahtevo evropskega potrdila o dedovanju. Zaradi tega bi eh, lahko bile prošnje podane tudi leta po uh, sprejemu odločitve. Pri tem je potrebno vedno uh, spoštovati uh, enaka določila in pravila, tudi če ni bila podana prošnja za evropsko potrdilo o dedovanju. Opirati se je potrebno tako na nacionalno, kakor tudi eh, na evropsko potrdilo o dedovanju. In sicer ne glede na to, ali je potrdilo zahteval pravosodni ali nepravosodni organ. Evropsko potrdilo o dedovanju je lahko izdano le, eh, če so spoštovana eh, načela pravnega sistema in sodne prakse ter tudi načela uporabnega prava. To potrdilo bomo lahko uporabljali le, če bodo pravosodni organi držav članic pripravljeni na izmenjavo informacij, ki jo eh, predvideva uredba o dedovanju. Če dediči sami izberejo uh, najbolj ugodno sodišče, potem uh, mora država članica, v kateri je to sodišče, preveriti, ali se postopek že ni začel v uh, državi članici uh, splošne. Uh, pravosodne pristojnosti. Recimo, postopek se včasih začne v Estoniji, če tudi so se dediči že obrnili na finsko sodišče. Splošno načelo v obeh državah je, da lahko postopek o dedovanju eh, poteka v eh, posamezni državi le, če je bila ta zadnje prebivališče preminulega. Pred izdajo evropskega potrdila o dedovanju je potrebno ugotoviti eh, tudi, ali obstaja oporoka. Pri tem se mora država, v kateri poteka postopek, obrniti tudi na državo, v kateri je preminuli imel največ interesa. Pristojni pravosodni organi države članice bodo tako eh, morda potrebovali informacije strani druge države članice, ampak zgolj pri pregledu evropskega potrdila o dedovanju. Ta uredba pa ne predvideva obveznosti predložitve informacij, kadar je to v nasprotju z nacionalnimi zakoni. To po eni strani pomeni, eh, da eh, postopek eh, z tem ne bo poenostavljen in dediči bodo v posameznih primerjih še zmeraj morali odpotovati v eh, državo članico preminulega, zato da bi pridobili informacije o oporoki. Če eh, oporoka eh, ne bo predložena, se pojavlja tudi vprašanje, kdo bo odgovoren za to, da je ni poiskal. Dediči, eh, država članica, v kateri poteka postopek ali država članica, iz katere prihaja preminuli. Uredba želi zagotoviti, da bi postopek potekal zgolj v eni državi članici in da bi bil zakon o dedovanju vzpostavljen v skladu z enakimi pravili, ne glede na to, kjer eh, postopek o dedovanju poteka. To bi zmanjšalo obseg eh, birokracije. In sodne odločitve ter Evropsko potrdilo o dedovanju eh, bi eh, potem avtomatično veljale v vseh državah članicah Evropske unije. Pri analizi pa se je pojavilo veliko praktičnih problemov, s katerimi bi se lahko soočile, soočili pravosodni organi pri izvajanju te uredbe. Prvič, ni jasno, kdo so tisti, eh, ki se eh, lahko odločijo eh, za izbiro preferenčnega sodišča? Kdo je tisti, ki lahko ugovarja tej izbiri? So to upniki preminulega ali zakoniti ali nezakoniti dediči? To ni jasno določeno v uredbi. Torej ta uredba pušča določen manevrski prostor in zaradi tega se posledično pojavljajo odprta vprašanja, ki jih bo potrebno rešiti z novo zakonodajo ali pa na Evropskem sodišču. Najlepša hvala. Uh, remarks, my... Najlepša hvala za vaše pripombe. Nihče ni prosil za besedo. Naj še enkrat vprašam, ali želim morda kdo zastaviti kakšno vprašanje našim cenjenim gostom kateri izmed poslancev ali pa gostov? Zdi se, eh, da je bilo informacij dovolj. Eh, no, ampak imamo avto vprašanje, če lahko tako rečem. Ne, ne, gospod predsednik, če imamo malce časa, bi Eh, se rad osredotočil na eno točko, ki je ključnega pomena eh, za delo vašega odbora in zaradi časovne omejitve se na to nisem mogel osredotočiti. Tukaj gre za največjo pomankljivost uredbe. Pravna, ure, pravna izbira se veže zgolj na državljanstvo oziroma na redno prebivališče. To je edini faktor. In uh, faktor običajnega prebivališča je bil izključen. Mislim, uh, da še nismo prišli do trenutka, ko bi uh, ta faktor lahko uporabljali. Ampak mislim, da bi bilo smiselno, da bi lahko uporabljali tudi dejavnik zadnjega uh, običajnega oziroma začasnega prebivališča, recimo začasnega prebivališča, eh, kjer je oseba eh, bivala vsaj deset let. To eh, bi lahko veljalo tudi na dvostranski ravni. V uredbi žal tega ni bilo mogoče doseči. Bojazni so bile žal prevelike, ampak mislim, da bi bila to ključna točka za nadaljni razvoj te uredbe. In uh, naj se osredotočim še na to, kar je dejala kolegica Pöte. Ko gre za pristojnosti, je težko omejiti zainteresirane stranke. Torej, mislim, da bi bilo ključnega pomena, da poskrbimo za razjasnitev eh, tega področja. Če nekdo izbere sodišče, potem mora s tem avtomatično prevzeti tudi odgovornost za izključno pravno pristojnost tega sodišča. Najlepša hvala, da ste mi dovolili, da sem lahko še to dodal. Hvala lepa. Gospa Pote. Like to... Najlepša hvala. Rada bi dodala še naslednje. osebe lahko pripravijo oporoko in se odločijo, da se bo uporabljalo določeno nacionalno pravo pri izvajanju te oporoke, ampak kljub temu se eh, pri tem eh, še eh, pojavljajo določene pomankljivosti. Ko posameznik pripravlja oporoko, se mora zavedati tudi posledic uporabe določenega prava na dediščino če je oporoka recimo pripravljena v Estoniji in je stalno prebivališče posameznika v času smrti na nizozemskem, potem bo oporoka sestavljena v skladu z eh, estonskim pravom, ampak eh, tolmačila se bo v skladu z nizozemskim pravom in zato bo vse skupaj postalo zelo zapleteno in mogoče zatem zadnje, posledne želje eh, preminulega ne bodo upoštevane. Poleg tega pa je v uredbi še ena pomankljivost. Kaj ti preminuli lahko izbere državljanstvo, ki ga je imel v trenutku smrti? Tukaj torej govorimo o državljanstvu, ki bo pridobljeno v prihodnosti. In ne vem, kako bo pravo te nove države državljanstva vplivalo na tolmačenje oporoke. No in to je potrebno upoštevati, ko posameznik eh, sestavlja oporoko. Hvala lepa. Gospod Placen. Um, the, uh, the... Seveda, Združeno kraljestvo nima enakega pristopa eh, do uh, oporok in dedovanja, torej bi lahko rekli, da sem silivec tukaj in do določene mere imate tudi prav. Ampak rad bi spregovoril o tem, eh, o čemer je govoril gospod Lehner. Če se bo Združeno kraljestvo odločilo eh, za eh, podpis tega, potem ne bo več vprašanja državljanstva, kajti šlo bo za multipravno načelo. V nacionalnem pravu eh, se zakon o dedovanju veže na prebivališče preminulega. In z prebivališčem menim oziroma mislim na pravni dom posameznika. Običajni državljani ne razmišljajo o tem, katera sodna praksa bo veljala za njega ne razmišljajo o pravni pristojnosti. Torej v prihodnosti si bo potrebno ogledati tudi to. Jaz smeljam. Hvala lepa. Hvala, gospod Peter, za to, da je opozorila na dodatne elemente. Kajti res je to problem. Včasih se pripravi oporoka v okviru estonske zakonodaje, potem pa jo tolmači nizozemsko sodišče, kakor ste povedali. In to je eden od problemov, ki bi ga lahko rešili z evropskim modelom dispoziciji. To, ta model vključuje tudi elemente v zvezi z dedovanjem in do teh razlik ne bi prišlo. Hvala. Well, thank you. Hvala lepa za to dopoldansko sejo. Nadaljujemo ob pol treh, ampak res ob pol treh, lepo prosim, zato ker bomo popoldanski del morali nekoliko skrčiti. Nekoliko nas tlači čas, ob šestih moramo končati. Lepo prosim, bodite točni. Strokovnjaki, ki želijo zapustiti zgradbo v času kosila, lahko to storijo, ampak potem se morajo srečati z osebjem pred vhodom in sicer med drugo in pol tretjo uro, zato da lahko spet vstopijo v parlament, drugače ne bodo mogli vstopiti v zgradbo. To pa zaradi varnostnih razlogov. Hvala lepa, ob pol treh torej. Yeah.